tudi porabo. Glasoval sem proti današnjemu proračunu, saj predlaga povečanje izdatkov EU za 6,8 odstotkov. Za to, da Evropska unija zahteva tako veliko povišanje ali sploh kakršnokoli povečanje, je to nekaj neobčutljivega. Ne moremo si uh, uh, zamisliti, kaj boljšega kot to, da bi uh, še bolj otojili glas, uh, volilce od Evropske unije. Zakaj bi Evropska unija morala dobiti več denarja, če vse, skoraj da vse javne storitve dobijo manj denarja? Zakaj Evropska unija pridiga uh, Grčiji, Irski, Španiji o nujnih okrepih, sama pa zase zahteva več denarja? Zdaj, ko vrčujemo, je to res hinavsko, da Evropska unija zahteva več celoti podpiram prizadevanje Davida Camerona, da se izdatki Evropske unije zamrznejo. On je veliko bolj v stiku z državljani kot številni poslanci tega um, parlamenta. Hvala. Gospod Lajen. Kje je gospod Lajen? Mislim, da je odšel. Gospod Zaniki. Grazie. Grazie, presidente. Hvala gospod predsednik. Ta politika, ki smo jo zauzeli za izhod iz krize, ni privedla do um, obetavnih uh, rezultatov. Na vkljub poročilo Lavije, le če bomo investirali bolj selektivno, In če se bomo sredotočili na uh, proračun za rast, uh, bomo lahko znova uravnotežili gospodarstva v državah članicah in izboljšali položaj evropskih državljanov. Zato sem glasovala za to poročilo. Hvala. Gospo, gospa Jana Kudakis, hvala. Parlamentarci imajo to obveznost, da zasledujejo interese svojih voljivcev. Zaupanje v Evropsko unijo je res nizko, še nikoli ni bilo tako nizko. Po Eurostatu je manj kot tretjina državljanov tistih, ki imajo pozitivno sliko Evropske unije. V moji državi gledajo na Evropsko unijo kot na nekaj, kar je potratnega in uh, nima stika s časom. Če želimo povrniti to zaupanje, moramo omejiti uh, to. Uh, porabo. To, da komisija želi uh, povišati tukaj proračun za 7 odstotkov, je želitev za moje voljivce. Sama bi podprla celotno uh, zamrznitev, ampak svet je predlagal, da bi se sredstva povišala za 3 odstotka, kar je bolj spremljivo. Zako je ta parlament potem glasoval v prid uh, nerealističnih zahtev komisije? Morda zato, ker bo komisija tako ali tako tratila denar. Komisija je nedavno zahtevala tudi. Uh, 10 milijard dodatnih sredstev za proračun leta 2012 in to je prav sramotno. Resnično moramo poslati komisiji močno sporočilo, da ne more še naprej tratiti in zapravljati davkov, ki jih poberajo državljanov. Gospa Anželili, hvala gospod uh, predsednik. Zahtu. Hvalila bi se gospodu Lavi in gospodu Von za odlično delo, ki sta ga pravila na eh, splošnem proračunu z leto 2014. Podarila pa bi uh, našo zavezo za Erasmus. Več kot 2,5 milijona evropskih državljanov je od začetka izkoristilo to možnost, da študirajo v tujini in da tudi upravljajo delo v tujini. Glasovali smo proti um, krčanju sredstev, kot jih je predlagal svet. Podprli smo osnutek komisije ne le, da bi si želeli ohraniti Erasmus, temveč bi želeli, da ostane realističen in da ostane tudi, da tudi Evropska unija predlaga strategijo za mlade, kajti mladi ne bi smeli biti tisti, ki plačujejo ceno za to krizo. Še zlasti zdaj, ko vidimo, da brezposelnost med mladimi raste in da je v povprečju na 25-odstotni stopni. Mislim, da je gospa Grling odšla. Hvala lepa, gospod Antonjoci. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se osebno zahvalil gospodu Lavi za odlično delo na temo splošnega proračuna Evropske unije za leto 2013. Težka naloga v državah članicah in v parlamentu pa je, da bi sedaj to ne postalo oddaljen cilj čeprav se kriza vleče in če se kar naprej še pojavljajo zahteve po črtanju stroškov Evropske unije, sta gospod Lavija in Von eh, zagotovila kontinuiteto za tiste politike, ki so že v teku. Dobro je, da nista ustavila energetskih uh, projektov, kar je uprit parlamenta uh, ki uh, meni, da so ti projekti v prid celotne Evropske unije. Zato to poročilo sprejemamo in podpiramo. Hvala, gospod Tenak. Ne, se pravičujem, naslednja je gospa Gerling. Sem jaz ali ne? Nespremljivo je, da je danes, ko imamo hude proračunske omejitve v celotni Evropski uniji, da Evropska unija zvišuje svoj proračun za tri odstotke in potem uh, je to več, kot bi naj bila inflacija naslednjo, uh, sto, naslednje leto. Parlament pa še predlaga višje povišanje. Države članice morajo ve, uh, krčiti svoje sredstva, naprimer. Združeno kraljestvo za 38 milijonov oziroma milijard uh, funtov. Uh, ni dobrega razloga, zakaj bi bila Evropska unija izključena iz hude realnosti varčevalne krize. Ta organizacija tvega, da jo bodo evropske državljani videli kot organizacijo, ki uh, je izgubila uh, stik z njimi, kajti oni se morajo vsak dan soočati s krčenji, medtem ko Evropska unija počne drugače. Uh, Če želi Evropska unija ohraniti zaupanje evropskih državljanov, mora zatisniti svoj pas, kot so to morali storiti vsi drugi. Hvala lepa, gospod Peter Jar. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi čestito in se zahvalil poročevalcema. Mislim, da sta našla dober kompromis in tudi sam menim, da proračun za proračunsko leto 2013 predstavlja neko srednjo točko javnega interesa, saj je to zadnje leto sedemletnega finančnega proračuna. Zato Zdaj, države članice seveda niso posem poštene do Evropske unije. Lani smo namreč uh, predložili še številne projekte, ki jih je treba sfinancirati do konca in seveda so države članice leto predtem dobile določena sredstva vrnjena, sedaj pa v uh, eh, letu 2013 pozivajo k ohranjanju finančne discipline. Mislim, da moramo tukaj zelo jasno povedati, da moramo biti pošteni drug do drugega. Največ denarja, ki ga Evropska unija plačuje, so sredstva, ki so namenjena inovacijam in gospodarstvu. Tako da si tukaj bi želel, da si do, drug, do drugega ravnamo pošteno. Hvala. Bilan. Hvala, gospod Bilan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imel bi komentar glede notranjega trga. Obstaja potreba po krčanju eh, eh, stroškov osebja in proračun Evropske unije je kar v desetih odstotkih namenjen uh, stroškom osebja. Tukaj se moramo bolj posredotočiti rasti infrastrukture, informacijske tehnologije, tako da bi državljani imeli več dostopa do interneta. Prav tako pa bi to morala biti dobra rešitev, da se dosegajo izvensodne poravnave, tako da bi s tem podprli notranji trg. Glasoval sem proti tem poročilu, kajti menim, da je treba določena področja obravnavati ločeno. Hvala, gospod Messerschmidt. Hvala lepa. Zelo jasno je, da je slika poslancev nerealna, ko glasujejo o proračunu. Kljub temu, da so vse države članice prisiljene zmanjševati svojo porabo in kljub temu, da je računsko sodišče že 16. leto zapored zavrnilo način, kako porabljamo davkoplačevalski denar in kljub temu, da se celotna sredstva uh, da so tukaj izpostavljena prevari, kot je niste, videli, eh, niste, kot je niste priča nikjer druge. Torej, na kljub vsem tem dejstvom je Evropski parlament glasoval za inflacijsko povečanje proračuna za več kot 7 odstotkov. Upam, da bo do imena tistih, ki so glasovali za ta proračun, uh, javno objavljena na uh, različnih forumih, tako da bodo ljudje točno vedeli, kaj se z njihovim denarjem dogaja. Uh, Gospa Basescu, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Glasovala sem za to por, eh, poročilo, kaj ti finančna kriza še naprej prizadeva Evropsko unijo in države članice še naprej izvajajo varčevalne ukrepe. Danes, bolj kot kdajkoli prej, bi moral parlament ravnati odgovorno. Pri tem bi moral upoštevati, da so fiskalne politike držav članic Eh, jasne, tudi javni proračun Evropske unije je nekaj, kar bi morali obravnavati dosledno. Evropski parlament pa bi moral opredeliti, katere so prednostne naloge, tako da bi vedeli, kje je po potrebi treba zmanjšati sredstva. Mislim, da je proračun pomembno sredstvo za promoviranje rasti in kohezije v Evropi. Prav tako pa menim, da bi se morali bolj osredotočiti na inovacije in na konkurenčnost in da bi morali bolje razširjati pozitivne dogodke in razvoj na teh področjih. Ključna prednostna naloga za Romunijo je, da zagotovimo financiranje kohezijske politike in eh, skupne kmetijske politike. Hvala. Sedaj pa gospod Deva. Gospod Deva, besedo imate za eno minuto. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsednik. Menim, da ni sprejemljivo, da Evropska unija zahteva 7 odstotno više sredstva, medtem ko moji voljivci na jugu Anglije morajo zatiskati pasove in živeti s tem, kar so privrčevali. Uh, to, sem, zaradi česar sem uh, ustal, uh, je govor, ki ga je podal predsednik Evropske komisije, ki pravzaprav krivi nacionalne vlade in parlamente za to zmedo, v kateri smo in ne Evropsko unijo. To, kar je pozabil omeniti, pa je, da ko se je oblikovalo evrsko območje, je bila prav Evropska komisija tista, ki naj bi nadzirala izdatke v državah članicah in 3-odstotna meja primankljaja je bila kršena po vsej Evropski uniji in Evropska komisija ni storila prav ničesar, da bi temu naredila konec. Torej, Ti, ta razmerja, ki so bila določena ob ustanovitvi evrskega območja, so bila zanemarjena in to, zato je kriva prav komisija. Hvala. Predvidevam, da ne želite govoriti o poročilu BG Kalfin kajti bili ste navedeni, da boste tam spregovorili. Aha, tudi tam bi želeli besedo, prav se boste tudi takrat dvignili. Prav. A potem oziroma sedaj govorimo o umestnem proračunu še za večletni finančni okvir. Torej imate spet besedo, gospod Deva. Hvala, gospod predsednik. Pri tem poročilu pa bi moja skupina želela določene izjeme, ki zadevajo mednarodni razvoj. Kajti tukaj ne verjamem, da čeprav smo sami v zagati, da zaradi tega ne bi smeli kaznovati tiste, ki so v tako težki situaciji, da se naš standard življenja zdi luksuzen primerjavi z njihovim. Zato menim, da bi morali uh, programi za boj proti revščini in drugi programi, ki bi jih sicer krčili, še zlasti v Aziji, torej zato sem v teh primerjih glasoval drugače kot tudi moja politična skupina, kajti menim, da je zelo pomembno, da našo blagostanje povežemo in navežemo z blagostanjem oziroma z življenjem drugih, ki živijo v težavah in uh, ki živijo Eh, v razmerah, ki niso tako dobre, v kakršnih smo se znašli sami. Hvala, gospa Zaniki. Grazie, presidente. Contest... Hvala, gospod predsednik. Družbeno in gospodarsko okolje, v katerem zdaj obravnavamo večletni finančni okvir, je seveda težavno. Države članice morajo sedaj fiskalno usklejevati nacionalne proračune, zato da bi popravile javna finančna sredstva. Evropska unija se zdi v teh okoliščinah kot telo, ki pravzaprav eh, še veča breme davkoplačevalcev. Če bi se želili resnično izviti iz te krize in zagotoviti boljšo prihodnost mladim, bi bilo nujno potrebno imeti več specifično usmerjenih investicij v raziskave in uh, razvoj in usposabljanje. Hvala, gospa Jana Kudakis. Hvala. Ta mesec je gospa Margaret Thatcher praznovala 87. rojstni dan in verjetno mi boste vsi čas, uh, se pridružili, ko ji iskreno čestitamo. Gospa Thatcher se je težko izpogajala za rabat leta 1984, ko je zagotovila 66 odstotni rabat, je rekla, seveda bi si želeli 100 odstotnega, vendar pa moramo biti razumen partner. Združeno kraljestvo je še naprej razumen partner, vendar pa predlog tega poročila, da bi se rabat odpravil, ni sprejemljiv. David Cameron in Margaret Thatcher želita izpostaviti, oziroma zastaviti proračunska pogajanja, ki bodo dobra za Združno kraljestvo in Evropo. Zato britanski konzervativci zahtevamo zamrznitev porabe Evropske unije. Menimo, da je to razumen pristop. Ne vidim, kako lahko komisija še naprej zahteva povišanje sredstev, lastnih sredstev, medtem, ko zahteva varčevalne ukrepe od držav članic. Kot nekdanja um, ženska v finančnem svetu. Vem, da je mogoče krčiti vsak proračun. Naši državljani si tega krčanja, se ta krčanja zaslužijo in uh, Evropska komisija mora poslušati te zahteve. Hvala. Hvala, gospa Angelili. Hvala lepa, gospod predsednik zdaj smo v krizi in države članice želijo zmanjšati izdatke Evropske unije. To pomeni, da moramo naše sredstva nameniti resnično pomembnim področjem, eh, odpravljanju odpadkov, razvoju, eh, rasti in tudi preprečevanju podvajanja. Tako imenovani sistem znižan torej proračunskih o, eh, privilegijev in rabatov je nespremljiv. Angliški rabat je po mojem mnenju vreden 97 milijard evrov doslej in Evrops, Italija ne more biti neto plačnik ob takih razmerah in uh, torej ne more uh, financirati s tem tovrstnih anahronističnih rabatov. Leta 2011 je imela Italija uh, negativno stanje za približno 6 milijard evrov. Če boste zdaj zahtevali oziroma povedali italijanom, da je Evropska unija podala jasno uh, sporočilo, da se želimo samo en sedež, pa to se kakor dobro. Hvala, gospa Ford. Hvala. Več, uh, večletni finančni okvir bo postavil uh, parametre ter za naslednjih sedem let in prihaja ob zelo občutljivem času. Vsaka država članica krči lokalna in nacionalna sredstva in evropsko. Uh, Evropski stroški morajo biti podvrženi enaki discipliti, omejiti oziroma preveriti moramo, kaj počnemo z vsakim funtom, zlotom, kronom. Posod moramo tukaj zagotoviti eh, enakopravno obravnavo. Moji uh, regiji so evropski projekti običajno privlačni za raziskave eh, nova dodelna mesta, ampak birokratska realnost je, da je vodenje teh proračunov zelo stroškovno, visoko in ima tudi za sabo veliko ostankov. Ne želim se tukaj uh, igrati z evropskimi sredstvi. Resnično hočem uh, odpraviti raz, da, s, s, nepačne strani in tukaj tudi poskrbeti za parlament, tako da bi imeli e, enaka pravila za vse ustanove. Tukaj bi želela preveriti tudi, da Evropska unija pre, pre, financira samo tiste projekte, kjer imajo dodano vrednost na lokalni ravni. Tam, kjer bodo investicije resnično krepile delovna mesta in rast. Hvala lepa, gospa Antonioci predsedujoči naj vas spomnim na pogajanja o večletnem finančnem okviru med leti 2014 in 2020. Ta pogajanja potekajo v času zelo hudih političnih in gospodarskih težav v Evropski uniji. Državljani vidijo Evropsko unijo kot nekaj, kar slabša njihov gospodarski položaj, ne pa kot neko prednost v njihovih življenjih. Proračun Evropske unije je pravzaprav v protislovju s trendi, ki se pojavljajo na nacionalni ravni, ko gre za nacionalne proračune. Vse več je sredstev, vse več je pristojnosti na EU ravni, tudi Lizbonska pogodba je prinesla nove naloge. Evropski svet je sprejel politične odločitve. Zavedam se dejstva, da potrebujemo medinstitucionalni dogovor, potrebujemo znak jasnosti za državljane. Hvala. Gospod Kostelo. E Gospa Kostelo, hvala predsedojoči. Potrebujemo namen pri našem proračunu. Brez pravega namena ne moremo izpeljati naših politik, zlasti tistih, ki jih imamo v strategiji 2020. Proračun je eden izmed najbolj učinkovitih instrumentov, ki jih moramo imeti za ustvarjanje rasti delovnih mest po vsej Evropski uniji. Tisti, ki trdijo, da bi morali evropski proračun zmanjšati ali zamrzni, bi se morali vprašati, katere politike bi oni želeli umakniti iz tega. Trdno verjamem, da kar zadeva 25 odstotkov kohezijskih sredstev, da bi to morali nameniti Evropskemu socialnemu skladu. S tem bi pomagali pri sofinanciranju pobud, zato da bi se ukvarjali s težavami, kako je za brezposelnost mladih. Tu potrebujemo jamstva, tu pozdravljam prioritete irske vlade ki bo poskrbela za to za časa predsedstva. Brezposelnost mladih sedaj znaša 30 odstotkov na Irskem. In končno verjamem, da mora Evropska unija reševati vprašanje glede lastnih sredstev. Tu želimo imeti dogovor glede davka na finančne transakcije. Hvala, gospod Enak. Predsednik, najprej čestitke Republike Cipr, ker je tako uredila ta občutljiva pogajanja o večletnem finančnem okviru med leti 2014 in 2020. To so prve izkušnje. Cipra, ki predseduje EU. Tako Ciprčani kot Britanci se zavedajo tega, da je pomembno izkoristiti denar v EU. Treba je povdariti potrebo potem, da mora Evropska unija pomagati pri ustvarjanju delovnih mest, omogočiti mora gospodarsko rast. Ampak naš premijer David Cameron je jasno rekel, da moramo včasih varčevanja paziti na to, da ne bomo prosili za povečanje inflacije. To je nemogoče za naše državljane, tudi ko gre za rabat. Mi smo druga največja neto prispevnica. Upozoriti moramo na to, da smo pripravljeni uporabiti veto, če bo to potrebno. Potrebujemo pa tudi nujne sklade za zamrznitev proračuna. Kar nekaj znižno potrebujemo. Lahko bi začeli s tem, da bi zaprli ta parlament v Strasboru. Potem moramo prestrukturirati CFP poskrbeti za socialne sklade, za to, da bi poskrbeli za raziskave in razvoj znanstvene in medicinske. Vse to je pomembno zaenkrat, pa naša javnost meni, da Evropska unija porabi preveč sredstev in lahko bi storila veliko več in veliko bolje. Hvala. Gospa Makovej. Hvala. V zadnjih letih smo videli, da so nacionalni proračuni presegli evropski. To je povdarjeno gospodarsko rast. Pomembno je, da poštevamo rast vseh evropskih gospodarstv, pa tudi rast EU, zato da se uredijo davčne zadeve. Podpiram to mnenje, kajti to je ključnega pomena za reševanje evropske krize. Države članice morajo v svojih parlamentih preurejati nacionalne proračune na tak način, da bomo spodbujali rast. Če bomo še naprej omogočali deficit, bomo s tem zavlečevali gospodarsko rast, omejevali bomo rast evropskih gospodarstv. Hvala. Hvala. Gospod Jar. Ja, Hvala, gospod predsednik. Tudi tukaj bi prosil države članice za pošteno igro, pošteno ravnanje z drugimi, kajti ni prav, da države članice. Uh, oblačijo dva sukniča enkrat v Bruslju, ko ugotavljajo, ko so v komisiji, pravijo, da je treba komisija delovati bolj, da mora predstavljati nove programe za, za inovacije in tako naprej, torej da, za kar komisija potrebuje več denarja, potem pa, ko pridajo domov, se oblečajo drug suknič in pravijo, da bi bilo treba v Bruselj posredovati in nakazovati manj denarja. Ampak seveda, kdor želi manj denarja um, nakazovati v Bruselj, potem lahko iz tega tudi manj nazaj dobi. Tako mislim, da bi morali tukaj ravnati pošteno drug od drugega in seveda moramo upoštevati tudi težek položaj držav članic, hkrati pa moramo poskrbeti tudi za to, da programi, ki jih Evropska unija potrebuje, da Eh, torej potrebuje za države članice, zato da se znova zaženejo gospodarski ukrepi, da se ti programi tudi financirajo z ustreznimi vsotami. Gospod Bilen. Hvala, predsednik. V tem programskem obdobju proračun izvaja tudi nove države članice, vključno s Polsko. Sedaj jasno vidimo, da porabljena sredstva res pridonašajo k priložnostim prihodnosti, tako da bi imeli iste konkurenčne pogoje, to je pomembno. V tem poročilu je veliko dobrih sporočil, ampak tu je veliko opozoril zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev. Kar zadeva pobude v enotnem aktu, morajo biti te v spredju, zato pa potrebujemo sredstva. Olajšati moramo dostop za MSP-je, tako da bodo imeli več evropskih finančnih sredstev na voljo. Prav tako moramo spodbujati podjetništvo, predvsej aktivno. Če želimo smirjati enotni trg, zato potrebujemo varstvo potrošnikov. Zato vas pozivam k temu, da povečamo financiranje za to, kaj ti tu ni dovolj sredstev za ta namen tom pročilo. Hvala, gospa Manesko. Domnule predsednik, uh, votat in favore. Predsednik, glasovala sem za to umestno poročilo o postopku potrditve za večletni proračun od leta 2014 do 2020, kaj tu gre za spodbujanje trajnostnega proračuna. Tak proračun pa bo zagotovil gospodarsko rast in zaposlovanje, istočasno pa bo zagotovil visoke življenjske standarde in varnost za evropske državljane. Proračun EU je pomemben. To gre tudi za izdatke kohezijske politike. To so pomembni instrumenti, ki morajo biti v rokah držav članic, zato da bi te lahko prešle skozi sedanjo gospodarsko krizo in zato da bi nam to pomagalo pri izpolnitvi ciljev iz strategije 2020. Če želimo imeti bolj konkurenčno, bolj trajnostno Evropo, ki bo bolj vključevala, potrebujemo dovolj sredstva za kohezijsko politiko. Vse na isti ravni kot na tisti, ki imamo v sedanjem programskem obdobju. Podpiram idejo, da bi odpravili makroekonomsko pogojevanje. Kajti bilo bi nepošteno, da bi kaznovali regije, če jim ne bi uspelo izpolniti prestižnih načel gospodarskega upravljanja. Hvala. Gospod Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Over de... Hvala, predsednik. Tri komentarje bi imel glede večletnega finančnega okvira. Najprej naj omenim zneske, ki mora biti nekoliko nižji. Evropska unija mora ostati pri svojih ključnih odgovornostih. Predsednik Šulc je prejšnji teden v nemških medijih to dobro predlagal. Ne strinjam se, z njegovim argumentom glede centralizacije na evropski ravni, sicer pa ja, kako bi lahko še privarčevali, da bi strukturne sklade namenili najrevnejšim regijam z najmanj prihodki. Končno še nekaj glede virov v EU, Evropski parlament bi želel imeti davek na finančne transakcije. Tu naj bi imeli tudi DDV na nakazila v EU. S tem bi vzdržali prispevke držav članic. To pa ni bo vsem zaželjeno. Države bolj privrčujejo, kot pa proračun na EU ravni leta 2015. To je del odgovornosti držav članic, da pobirajo davke in to mora ostati v domeni držav članic. Hvala lepa. Sedaj smo v težkih časih, Evropska unija pa mora služiti državam članicam. Hvala, predsednik. Prej smo glasovali o večletnem finančnem okviru. To bilo najbolj obsežno glasovanje. To je bilo najbolj obsežno glasovanje poslancev. Porabimo na milijone kron. Zato se moramo vprašati, kako bomo porabili denar med leti 2014 in 2020. Kaj je bilo zanimivo videti? Protest dvorani moji skupini smo ustrajali na tem, da bi morali glasovati poimensko, da bi državljani res videli, kdo je glasoval, o čem, ko gre za izdatke. Ko gre za tisoč milijard kron, ki se porabijo. Komisija pa ne prevzema odgovornosti za to. Tu lahko vidimo, kako deluje parlament, kako deluje evropski sistem. Odločitve se sprejema daleč od državljanov, ampak tu je potem manj odgovornosti. To pa ne kaže prave demokracije. Hvala, gospod Messerschmidt, gospod Kelly. Hvala, predsednik. Dopoldne sem bil prisoten pri razpravi in veliko veselja mi je bilo, ko sem lahko podprl predloge, ki smo jih slišali danes. Ta večletni finančni okvir je res zelo pomemben. Kot sem rekel, Potrebujemo natančne ukrepe in cilje pred novembrom. Kot je povedal gospod Van Rompuy, delati moramo skupaj, vse države članice morajo sodelovati. Vsi premijeji morajo prav tako sodelovati. Drugo, kar bi rado omenil. Vi sami ste zadolženi za to, da bi imeli en sedež. Mislim, da moramo ostati pri tem postopku. To je bolje, ko gre za zmanjšanje sredstev pri potovanjih in druge. Za 180 milijonov evrov bi zmanjšali izdatke, če bi imeli en sedež in zato moramo poskrbeti. Gospa Zaborska ni tu, gospa Vasesko. Predsednik, glasovala sem za to poročilo. Kajti proračun EU predstavlja ključni instrument pri zagotavljanju gospodarske stabilnosti. To se lahko uporabi za spodbujanje naložb v rast in ustvarjanje delovnih mest. Proračun lahko prav tako pomaga državam članicam, da bodo prešle težave, s katerimi se soočajo. V tem kontekstu bi rada poudarila pomembnost zdravih javnih financ. Države članice se morajo še naprej truditi za to, da bi lahko poskrbele za svoje lastne potencijale rasti. Večletni finančni okvir mora ponuditi več proračunske fleksibilnosti, zato da bi lahko zagotovili polno rabo vseh verov. Romunija gre skozi težave zaradi absorpcije evropskih sredstev. Kar zadeva naše cilje do konca leta, lahko rečem, da smo to revidirali na vzdolj ampak vseeno moramo zagotoviti pravo financiranje za kohezijske politike v prihodnih kmetijskih politikah. S tem bomo pomagali pri zmanjšanju razvojnih vrzeli primerjavi z drugimi državami članicami. Hvala. Merci, monsieur le président. Gospodina, hvala, predsednik. Prebral sem poročilo. Tu imamo rast, delovna mesta, kriza, ampak razen besed se ni nič spremenilo. Še vedno vidimo krizo, ki je enaka, kot je bila v preteklosti. Ta kriza je privela Evropsko unijo v slepo ulico. Vedno imamo ultraliberalne odločitve, ki se spreminjajo proti vsemu. Tu vidimo, da se zapiramo v eno samo politiko, ki je proti konkurenci. To je gangrena EU. S takšnimi proračunskimi smernicami Evropi ne bo uspelo iziti iz tega kaosa, ki ga je ustvarila. To ustvarja tveganja tveganja so zelo velika, da se bo Evropska unija še bolj pogreznila v krizo samo zaradi financ. Sedaj je pravi čas, da spremenimo smernice. Spodbujati moramo javne storitve, ki so proti krizi. Pomagati moramo razvoju, delovnim mestom, industriji. Spodbuditi moramo socialno življenje. To je zelo pomembno. Delavci In državljani se ne smejo biti v nasprotju. Seveda jih moramo vključiti, zato ne bomo išli iz krize. Tu se oglašam v imenu državljanov. Hvala, predsednik. Hvala. Glede poročila Dehana, gospod Messerschmidt. Hvala, predsednik. Naslednje poročilo govori o lasnih sredstvih EU. Glasoval sem proti, ne zaradi podrobnih sprememb, ki smo jih imeli v poročilu glede na zahtevo po DDV-ju držav članic. To vsi poznamo. Ko govorimo o lastnih sredstvih, vidimo, da Evropska unija ne želile dobiti račune enkrat na leto sredstva držav članic, pa želi dati roke v žepe državljanov. Nekateri želijo imeti neposredna DDV plačila, nekateri želijo dodati davek na finančne transakcije. No, kaj je ključno? Ne glede na to, karkoli podpirate, če podpirate EU davek, boste umaknili ta, to neposredno vez med tistimi, ki so državljani, tistimi, ki segajo v žepe državljanov. Komisija je tista, ki lahko predlaga zakonodajo, tista je, ki sprejema odločitve in ima ta privilegij, da ni izvoljena ampak so tam predstavniki naših vlad. Tako da bi morali pozabiti na lastna sredstva, to sploh ne sodi v Evropsko unijo. Gospa Vasesku, hvala predsednik, glasovala sem za to poročilo, zato ker menim, da kar zadeva reformo sistema lastnih sredstev v Evropski uniji, da je to res korak naprej. Prav tako menim, da kar zadeva lastna sredstva, ki izhajajo z davka na dodano vrednost, da je to pomemben potencial, da se pozitivno prispeva k proračunu EU. Z davkom bi lahko znižali raven prispevkov držav članic. Nov sistem bi prinesel veliko prednosti, povečano preglednost, fleksibilnost, gotovost in predvidljivost. Države članice bi imeli veliko prednosti zaradi enake obravnave, zmanjšali pa bi tudi upravno breme ampak vseeno tu vidimo nekaj šibkih točk. Tudi to bi morali upoštevati v tem procesu. Poštevati moramo to, da je metodologija precej zapletena. Proces poenostavitve bomo stežka izvajali. Sistem lastnih sredstev je pomemben, reforma pa bi morala biti dobra za vse. Hvala, s tem smo zaključili obrazložitev govorov. Nadaljujemo ob treh. Hvala.